Colleagues, good morning. If I can start. Dobro jutro, spoštovani kolegi. Nadaljujemo z zasedanjem. Naj povem nekaj o z, odločitvah z sestanka koordinatorjev. V zvezi z poročevalci in eh, torej z poročevalci so s, eh, koordinatorji sklenili, da kar se tiče sporazume o, sporazume o Evropske unije, med Evropsko unijo in Avstralijo o PNR, da tu ne, da ni uh, nobene odločitve, da, da ne nadaljujemo v zvezi z EMSA. Ravno tako ne, bomo pa gospoda Fleckensteina vprašali, kako je z uh, uredbo EMSA, kako je z delom na tem dosjeju. Potem, kar se tiče mnen v zvezi z Svetovnim forumom 2010 eh, za regulativo vozil in pa direktive v zvezi z izvajanjem okoljskih eh, eh, zadev, torej tudi nobenih nadaljnih dejavnosti. Kar se tiče DDV-ja, prihodnosti DDV-ja, Na podlagi zelene knjige komisije bo tu se nadaljevalo delo. Torej, koordinatori so bili zaprošeni, da do 22. junija povedo, kako je z osnutkom mnenja v zvezi s tem, pri čemer je treba upoštevati, da, odbor, da bo odbor Ekon o tem glasoval 19. septembra. Prosili smo torej koordinatorje naj razmislijo, kaj bo s tem mnenjem in da nam to sporočijo čim hitreje. Potem so se koordinatorji odločili, da uh, v zvezi z študijami za leto 2011, da bodo torej izpeljane študije o področju socialnih zadev na, v, v cestnem prometu, o učinkih nadzora nad uh, izpusti žvepla, potem o plovilih in noksih, potem študija o varnosti v zračnem transportu blaga in potem, kako je z pregledom mednarodnih pogodb. Torej, koordinatorji so se tudi odločili, da če bodo še na voljo proračunska sredstva, bi potem eh, obnovili tudi študijo o evropskem eh, velo omrežju, kolesarskem omrežju. potem pa bo uh, uh, zaradi Euro direktive Euro o eurovinjeti pa ne bo, se ne bo nadaljevala ustrezna delovno ustrezni direktivi. Potem uh, pobude uh, koordinatorja sem o, opozoril, kakšne možnosti obstajajo, da lahko komisije, od komisije zahtevajo nadaljne zako, zakonske predloge v zvezi z obstoječimi predpisi, ki so v veljavi in prosili smo jih, da se tega zavedajo in da razmislijo, kako uh, v zvezi s tem, če bi morda prišli pred nas z dodatnimi predlogi. Kar se tiče komitologije, so bile tri zadeve. Tekočine v potniških, torej eh, v, v prtljagi, tu ni bilo nobenih zadev, nobenih ugovorov, ni, no, ni bilo, niso prišli nobeni ugovori in uh, tu gre za nujni postopek in parlament se bo lahko v zvezi s tem oglasil, ko bo besedilo prispelo. Potem, kar se tiče tako imenovanega en, eh, eh problema en licenc, eh, bodo stvari eh, se nadaljevale v juliju. Koordinatorji so se odločili, da je treba imenovati stalnega poročevalca, če obstajajo ugovori na ukrepe, ki jih predlaga komisija. In če to podpre večina koordinatorjev. Ker pa do sedaj tega nismo prejeli, seveda ne moremo ugovarjati ali ne ugovarjati, glede na to, da pač tu nimamo na kaj. bo pa eden od naših stalnih eh, eh, komitoloških poročevalcev potem se s tem ukvarjal. V zvezi z ITS zadevami. smo se pač pogovarjali o, o, eh, o tem delu. V podrazno Evropski koledar, eh, potem eh, Evropska unija in Brazilija sporazum o varnosti, potrdili naj bi novo besedilo sveta v zvezi s tema dvema zadevama, torej ki zadevata varnost v civilnem letalstvu. Postopki na strani Evropske unije v zvezi z spremenjenimi besedeli naj ne bi pomenili precedenčnih primerov za prihodnost. Potem je zahtevala skupina EKR v zvezi, torej poročilo v zvezi z regionalnimi zračnimi letalskimi storitvami. Odločili smo se, da počakamo na svežen za, uh, zračni, zra, zra, uh, o zračnem prometu, ki bo prišel uh, jesenu, jeseni in bi se takrat pogovarjali o regionalnih letališčih, regionalnih zračnih letalskih storitvah. Potem bodo to koordinatorji dobili pred, torej to bo predstavljeno koordinatorje v prihodnem obdobju. Atenska konvencija, o tem se bomo pogovarjali julija dosje naj bi bil zdaj razdeljen na dve zakonodajni zakonski podlagi, skladno z protokolom 10 in 11 za prevoz potnikov in blaga po zraku oziroma morju. Torej, to, je, to bo prvi del, vsi drugi deli pa padejo potem, seveda, pod odbor za promet. Moja poročila oziroma snutek poročila bo predstavljen na sestanku 11. in 12. julija. Kar se tiče koledarja za leto 2012-2013, so se koordinatorji seznanjali z predlogi za to obdobje in podarjeno je bilo, da aprila 2012 da bo torej eh, plenarno zasedanje v Strasburu od torka do petka, to je bilo povedano, zaradi, to, to se bo zgodilo zaradi um, ortodoksnega velike noči. Potem je bila tu zelo huda razprava koordinatorjev, ki so se odločili, da zadržijo glasovanje do oktobrskega sestanka, zato da bodo skupine imele čas, da se bodo seznanile z velikim številom predlogov sprememb in, oziroma kompromisnih predlogov sprememb in da na ta način pridejo do vsaj nekaj konsenza takrat. Mislim, da 10. in 11. oktobra se bomo potem pogovarjali. Mislim, da je to 10. in 11. oktober poročilo o letalski varnosti gospoda De Grandisa. Prosil sem koordinatorje in poslance, da zagotovijo, da bo to poročilo gospoda De Grandisa postavljeno na mizo na, na dnevni red za julijsko plenarno zasedanje. Vemo, da bo takrat eh, podpredsednik Kalas z nami in je odbor zaprosil za sporočilo z njegove strani in upamo, da bomo to takrat tudi slišali v okviru splošne razprave o poročilu De Grandes. In končno obisk delega, obiski delegacij leta 2012. Eh, dva predloga smo že potrdili. Ena na Vatansko jezero in drugi obisk na Kreto. Zdaj pa čakamo še na tretji predlog, ki bo predlog ELS. In ki bodo povedali, kaj si želijo obiskati svojo delegacijo. Toliko torej o sklepih oziroma o sestanku koordinatorja. Ali si tu kakšno vprašanje? Če ne, sklepam, da je to potrjeno in sprejeto. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Financa ima postopkovno vprašanje. Samo v zvezi z italijansko delegacijo ELS-a eh, e v nekaj trenutkih bomo namreč glasovali in eh, o sporazumu med Evropsko unijo in Brazilijo o varnosti v civilnem letalstvu. V zvezi z Cezarem Batistijem in njegovo izročitvijo bi rad povedal, je treba to omeniti pri tem glasovanju, namreč glede na to, kar je gospa Tikal in pa eh, poročevalci v Senci, kar so storili, bi se jim zahvalil za njihovo delo, ampak eh, tu ne želimo podpreti uh, eh, sporozuma z državo, ki je delovala v nasprotju z interesi ene od držav članic Evropske unije. parlament eh, je zahteval izročitev Batistija in zaradi tega je to z našega stališča nespremljivo. Hvala lepa, gospod Financa. Pojdimo torej na glasovanje. Ali imate glasovalne kartice pripravljene? Preverimo, kako je s tem da vidimo, da ne, bodo, da ne bo LS spet glasoval s kakšnim članom več kot ponavadi. Začenjamo z preizkusom glasovanja. Imate kartice? Imate morda asistenta, ki vam lahko, igre, ki vam lahko gre iskat kartico? Ok, vote is closed. Konec glasovanja. I look to Mrs. Kastanic. Pogledal sem tule na svojo desno, ali je vse v redu. Dobro, če se strinjate. počakali bomo torej. Gospod Sosori bo glasoval ročno, dokler ne dobi svoje kartice. Če se strinjate, bi to potem naredili tako. Torej, gremo na glasovanje. Najprej predlog, eh, najprej poročilo gospe Tikal o sporazumu med Evropsko unijo in Brazilijo o varnosti v civilnem letalstvu. Glasujemo. It's on the machine. On... Ja, to je končno glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 34 za, 1 proti. Lahko si mislimo, kdo je to, en zdržan glas dva, pravzaprav dva proti, brez vzdržanih. To je torej sprejeto, gospod Tikal. Ok. Turizem report. Poročilo o turizmu. Evropa prva svetovna turistična destinacija. poročilo gospoda finance, samo da zagotovimo, da nimam tu le jaz kaj narobe zapisano oziroma v napačnem vrstnem redu. Samo inicijativno poročilo o Evropi kot prvi svetovni turistični destinaciji, o novem okviru evropske turistične politike, poročevalec gospod Fidanca. Začnemo s eh, predlogom spremembe 1. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani, to je zavrnjeno. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe tri, gospod Danelis, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe štiri, za, proti, vzdržani, sprejeto pojedimo na odstavke oziroma na točke. Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog dve za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 29, kdo je za, Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 37, to je četrti odstavek, gospod Tikal, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 38, gospod Financa, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprijeto. Predlog sprejme 39, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog sprejme 41, za, proti, vzdržani, sprijeto. 42, za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 4. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 51, De Grandes. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 52, za, proti, vzdržani, sprejeto. 53, za, proti, vzdržani, sprejeto. 54, za proti vzdržani sprejeto. Kompromis pet. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog šest. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 71. De Grandes. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno 73 za, proti, vzdržani sprejeto, 74 za, proti, vzdržani sprejeto, 76 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 77 za, proti, vzdržani sprejeto, 78 za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani, sprejeto 79, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 75 z ustnim, z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? To je predlog spremembe zelenih. Proti, zdržani, to je sprejeto. Ena, pet, devet, zdaj prvi del je brezpredmeten. Kako je z drugim delom? Kdo je za? Proti, vzdržani, to je zavrnjeno. Predlog spremembe 93. Gospe Ajala Sender, kdo je za? Proti, vzdržani, to je sprejeto. 95. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 96. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 9. Oprostite, najprej 98, gospod Financa, kdo je za? Proti vzdržani 100 je sprejeto. Kompromis 9 je zdaj na vrsti, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 10, kompromis 10, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 11, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 1-1-5. Gospod Bah, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 1-1-9 je naslednji predlog spremembe. Gospoda Jala Sender, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 12. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Vidim, da ste nekoliko že utrujeni z rokami, spoštovani kolegi. Samo še 30 strani je, brez skrbi, hitri bomo. Predlog spremembe 124, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 122, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 13. Za, proti, vzdržani sprejeto. 128. Kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis je predlog 14. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Kompromis je predlog 15. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 16 za, proti, zdržani, sprejeto. Še 1,47, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis predlog 17. Ha, 1, 4, 7. Torej 1, 4, 7 bomo preverili. Glasujemo za 1, 4, 7. Da boste nekoliko zadihali, da imamo elektronsko tole. Glasujemo o predlogu spremembe 147. Glasovanje zaključeno. No, pa pogledajmo. Jasno zavrnjeno. Kompromis je predlog 17. Za, proti, zdržani, sprejeto. 1, 5, 7. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Sprijeto. Kompromisni predlog 18. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 161 dodatno. Kdo je za? Proti? Zdržani? Dajmo to preveriti. Torej, predlog spremembe 161. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je zavrnjeno. Kompromisni predlog 19. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je vzdržan? Sprejeto. Kompromisni predlog 26. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 171, 171, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 172 za ustnim dodatkom, za ustnim predlogom spremembe k zelenih, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 180, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 179 brezpredmeten, 181, ostane 182, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 183, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 184, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 186, glasovanje po delih, prvi del. Beseda ekoturizem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno in drugi del z besedami in lokalna biodiverziteta, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 188, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 1, 190, 190, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 191, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 194, kdo je za? Proti, vzdržani, preverimo predlog spremembe 194, kajti samo trije so glasovali, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je sprejeto. 1-9-2 dodatno, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 193, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 1-9-5, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 199 po delih, prvi del z besedilom še posebej v novih državah članicah torej celotno besedilo brez teh besed, posebej v državah članicah. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del je zdaj. Torej, zdaj pa drugi del na glasovanju, kdo je za, proti, vzdržani, to je zavrnjeno. Kompromisni predlog 24, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 200, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 2 nič 1 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 20, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 212, prvi del, podeljih, torej prvi del besede, dejstvo, da, bodo, da bo demografski razvoj v Evropi povzročil, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto in drugi del je potem zbrisanjem, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 213. Kdo je za? Proti, zdržani sprejeto. 214. Za. Proti, zdržani sprejeto. 215. Za. Proti, zdržani sprejeto. 217, kdo je za? 216 je bilo omaknjeno. 217, torej, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 218, za, proti, vzdržani, sprejeto. 219, za, proti, vzdržani, sprejeto. 221. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 222. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 223. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 22. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Kompromisni predlog 27. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog sprejeme 238. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 240, 240 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 28 za, proti, zdržani, sprejeto. 248, 248 za, proti, zdržani, sprejeto. 249, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 250 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 256. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 260 z ustnim predlogom spremembe, ki ga imate pred sabo, kdo je za, proti, zdržani, to je sprejeto. Pa pojdimo na uvodne izjave. Uvodna izjava A, predlog spremembe 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6, kar ni bilo pokrito, torej z predlogom spremembe 5, kdo je za ta del, proti, zdržano, zdržani sprejeto, kdo je eh, predlog spremembe 7, za, proti, zdržani sprejeto. 8 za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 10, za, proti, zdržani sprejeto. 11 za, proti, zdržani sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 14. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava E je bila omaknjena, imamo zdaj torej F in predlog spremembe 19. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 20. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani. Preverimo torej tole glasovanje v zvezi s predlogom spremembe 20. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je sprejeto. mnenja. Six. Right. We now go to paragraph six and the IMCO opinion. Pojedimo na šesti odstavek, torej mnenje odbora IMCO, to je brezpredmetno. Torej imamo odstavek, odstavek šest, zdaj odbor IMCO, kdo je za, proti, vzdržani, to je sprejeto pojdimo na uvodno izjavo E odbora IMKO. Uvodna izjava E odbora IMKO. Imate vsi to. Kdo je za? Proti zdržani, to je sprijeto. Torej, to je brezpredmetno zaradi kompromisov. Imamo odstavek 3 odbora uh, za regionalni razvoj. Pri meni je to stran 19, torej tretji odstavek. A še ITRE imamo, industrija, raziskavanje in energetika, ITRE 5. Torej, stavek 5, odbor ITRE. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. No, zdaj pa smo na 19. strani, pri tretjem odstavku, odbor regi. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej, sedmi odstavek zdaj, odbor za regionalni razvoj, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 23, odbor za regionalni razvoj, za, proti, vzdržani, to je sprejeto. odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Glasujemo od stavku 4. Kdo je za? 3 je brezpredmeten tukaj zaradi kompromisnega predloga 24. 3 je torej brezpredmetno. Imamo 4, četrti odstavek odbora Agri. Kdo je za? Proti? Zdržani? To je zavrnjeno me veseli, da se tu strinjamo z odborom za kmetijstvo. Odstavek 13. Odbor Agri za, proti, zdržani, to je sprejeto. Smo spet soglasni. Potem odstavek 18. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Odbor za kulturo in izobraževanje. Prvi odstavek kdo je za, proti, zdržani, to je sprejeto. Kultura, odstavek 14, kdo je za, proti, zdržani, to je sprejeto. Še vedno kult 15, odstavek 15, za, proti, zdržani, sprejeto. In še odstavek 26, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, to je zavrnjeno. Pa smo pri končnem glasovanju, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 35 za, In še gospod Sosoli, 36, 5 proti, brez vzdržanih, to je torej sprejeto. Čestitam, gospod Fidanca. Ok, nenaden. We'll change of top table. Dobro, zdaj pa malo zamenjave tukaj spredaj, ampak žal se vračamo zopet na prvo stran. Yeah, the good news is it is the only other vote left. Yeah. No, ampak dobra novica je, da je to edino glasovanje, ki nam je še ostalo. No, tole otegne biti nekoliko zapleteno, kajti v naši neskončni modrosti nimamo samo kompromisov, ampak imamo tudi glasovanja po delih o kompromisih, kar mene vedno znova zmede, ampak tako je. Prosim za malo potrpljenja in počasi se moramo nekako. Uh, prebiti skozi to, kar je bilo odločenega. Gre za poročilo gospoda Koha o varnosti v cestnem prometu. Ste pripravljeni? Dobro, drugi odstavek, predlog se nebe 14. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis A. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Kompromis B. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Predlog spremembe 23 z dodatnim ustnim predlogom spremembe poročevalca. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 27, poročevalce, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 in 30 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 31, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 32, kot dodatek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 34, gospoda Vandalna, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 kot dodatek, gospe Fajon, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 35, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 36 za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Preverjamo 36. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijetom. 37 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 kot dodatek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 kot dodatek in z ustnim predlogom spremembe poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 40, kdo je za, proti, vzdržani. Zdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, zdržani. Bomo preverili 41, gospe Jensen. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvainštirideset. Kdo je za? proti, zdržani. Tudi to bomo preverili, da bomo prepričani. 42 preverjamo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Tudi to je zavrnjeno. 44, kdo je za? Proti, zdržani. Enak rezultat, zavrnjeno. 45, kdo je za? proti, stržani, sprejeto. 46 za, proti, zdržani, sprejeto. 47 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, zdržani, sprejeto. 49 je naslednji, kdo je za, proti, zdržani.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 ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 56 kot dodatek gospe eh, Senalove, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis C. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 61, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 62 kot dodatek, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 63, kdo je za, proti, bomo preverili 63, prosim, glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 64 kot dodatek, kdo je za, proti, stržani, sprijeto. Kompromis D. Kdo je za, proti, stržani, sprijeto. 72 je naslednji kot dodatek 19. odstavku. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 73, gospoda Vandalna, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 74, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 76 za, proti, zdržani, sprejeto. Ker je bil predlog 74 sprejet, glasujemo samo o ustnem predlogu spremembe gospoda Baha 77 do je za, proti, vzdržani, sprejetom. 78 kot dodatek, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 79 kot dodatek, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 82 kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 80 je brezpredmeten zaradi 82, torej 83. Kdo je za? Proti? Zdržani? Ali lahko preverimo, lepo prosim, preverimo 83, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 86, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Devetdeset, kdo je za, proti, devetdeset, kdo je proti, zdržani, zavrnjeno. Oseminosemdeset, kdo je za, proti. Proti? Zdržani. Zavrnjeno. 89, kdo je za? Proti? Zdržani. Ali lahko preverimo 89, prosim? Glasujemo. Verjetno bo zopet 19 proti 22, ampak bomo videli. Konec glasovanja. No, zmotil sem se sprejeto. Kompromis E. Tu imamo glasovanje po delih. V dveh delih. Kompromis E. Prvi del je celo besedilo, razen besede obvezen, torej obligatory, v prvi vrstici. Torej pred besedami preizkus vida. Če slučajno te sedila še niste videli. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Zdaj pa še drugi del. To je samo beseda obvezen. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 94 je naslednji. Kdo je za? proti, vzdržani, sprijeto. 95, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 96 za, proti, vzdržani, sprijeto. 97 v dveh delih plus ustni predlog spremembe. Prvi del je pozivamo na, na, na, na, na proti utrojenosti. Kdo je za? Proti. Zdržani, sprijeto. Drugi del. In da ti postane obvezni, če je to usprimerno. Kdo je za? Proti. Zdržani, sprijeto. In pa še ustni predlog spremembe. da se to predstavi v odstavek 29 bis, kdo je za, proti, vzdržani, sprejetom. 98, mar si kdo bi rekel, da je ta najpomembnejši, kdo je za, proti, vzdržani, sprejetom. Aha. Ja, ne, ne bomo preverjali tega. 105 gospoda Vandalna, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 100, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 101, kot dodatek, kdo je za, proti, zdržani. Lahko preverimo 101, prosim, glasujte. Everybody votes it. Votes is closed. Ste si glasovali konec glasovanja? 19 proti 22 zavrnjeno. 103. Kot dodatek. To je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 104. Kot dodatek. To je za, proti, zdržani, sprejeto. 108 je naslednji. Gospe Tikao, kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejeto. 111. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejeto. 112. Kot dodatek. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejeto. 113. Podobno. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejeto. 114 je bil omaknen, 115 kot dodatek, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sto šestnajst z ustnim predlogom spremembe, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Sto sedemnajst, kdo je za? Proti, Stržani. Sprejeto. 118. Gospe Runner, ki ga je prevzel gospod Bach. Tukaj vas samo opozarjam na popravek, tako da veste, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 120, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 122, gre za izbris, kdo je za, proti, vzdržani, lahko preverimo, prosim, 122, glasujte, prosim ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 20 za, 21 proti, zavrnjeno. 123, kdo je za, proti, zdržani. Tudi tega bomo preverili. Prosim, glasujte o 123. Konec glasovanja. Tudi torej, to je zavrnjeno 19 proti 23. Kompromis F. F bis. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis G. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto sto deset je naslednji. Samo v enem delu glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 129, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 130 je bil umaknjen, 131, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 132, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 133, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 136, gospoda Higginsa, v dveh delih. Prvi del je celotno besedilo z izjemo besed nad naprej dogovorjeno omejitvo hitrosti. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del so te besede o omejitvi hitrosti. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 137, gospe Celer, v dveh delih. Prvi del z izjemo besed in kolesa. E, potem pa je tu še ustni predlog spremembe kolesa s pomožnimi motori, ki so hitrejši od 25 km na uro, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In pa drugi del, ta je brezpredmeten, ker prvi del ni bil sprejet. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 143 pri 25. odstavku, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 140 kot dodatek, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 141 kot dodatek, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 145, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 146, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 147, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 148, kdo je za? Proti? Zdržani? sprejeto. 149, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 151 za, proti, vzdržani, sprejeto. 153 za, proti, vzdržani, sprejeto. 154 je brezpredmeten, 156 je naslednji, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 157 za, proti, vzdržani, sprejeto, 158 za, proti, vzdržani, sprejeto, 160 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 161 kot dodatek, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 159 kot dodatek, kdo je za? Proti. Vzdržani. Ali lahko preverimo 159, prosim? Glasujemo o 159. Evropska ljudska stranka ima enega preveč. Se mi je zdelo, da vam gre tako dobro brez gospoda Groša. Prosim, da poveste enemu od vaših nadomestnih članov, da umakne kartico. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 proti 22. 163 kot dodatek. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 165 z ustnim predlogom spremembe poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 166, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 167, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 168 za, proti, vzdržani, sprejeto. 169 za, proti, zdržani, sprejeto. 171 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis H v dveh delih. Prvi del, celo besedilo z izjemo komisija in komisija drugi del pa bo potem eh, komisija in. Torej, prvi del, besedilo brez teh besed, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem moramo glasovati še v drugem delu, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 178 pri odstavku 28a, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 179, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 180. Preverjamo 179, glasujemo. Evropska ljudska stranka ima enega preveč. As everybody voted, the vote is closed. Konec glasovanja. 24 za, 17 proti. Sprijetom. 180 kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 181. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 182. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis I. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Gremo kar naprej na kompromis J. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 191. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 192 za? Proti?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 Stržani, sprejeto. 198, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 207 je naslednji, pri odstavku 34a, kdo je za, proti, zdržani. Bomo preverili, mislim, da je sprejeto ampak eh, niste bili ravno očitni. Glasujemo torej o 207. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 za, 22 proti zavrnjenom. 208, kdo je za? Proti? Stržani? Zavrnjeno.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 Kompromis M. Kompromis L se popravlja predsednik. Kompromis L. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Zdaj pa M. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Potem pa kompromis N. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejeta. 219 je naslednji, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 221 za, proti, vzdržani, sprejeto. 222, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. 223, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. To je potem brezpredmetno. Kompromis O. Do you want to check on 223? Želite, da preverimo 223? Dobro, bomo preverili. Predlog sem je gospoda Vandalna. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. No, bolje, da razčistimo takoj. Kompromis O. Kakšen je bil rezultat? 13 za, 27 proti. Ste zdaj zadovoljni? Gremo na kompromis O. Kompromis O, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Dvesto osemindvajset je naslednji, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 229, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 231, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem imamo tu ustni predlog spremembe poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 233 in 234 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 232 kot dodatek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 235 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 236 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis P, to je zdaj tisti zapleteni. Torej, kompromis P v treh delih. Prvi del pozivamo države članice plus točka ena do uh, obvezen za potnike v vozilu, potem drugi del uh, da spodbujamo kolesarje, da posebej po noči izven naseljeno uporabljajo čelado in pa tretji del, spodbujamo kolesarje, da nosijo čelade in eh, opozorilne jopiče, zaradi katerih so bolj vidni. To so torej trije deli. Prvi del najprej. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Stržani? Sprijeto. In še tretji del. Kdo je za? Proti? Stržani? Sprijeto. Two hundred and forty next as an addition, those in favour. 240 kot dodatek, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 237 kot dodatek, kdo je za, proti, zdržani. Preverjamo, preverjamo 237, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 245 je naslednji, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 247, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto.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 prvi del, delavci na cestah, oziroma vzdrževalci na cestah, potem drugi del, uporaba varnostnih ovir in pa tretji del je preostalo besedilo. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. In pa tretji del, preostalo besedilo, kdo je za, proti, zdržani. Zdržani. Sprejeto. Kompromis R. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Dvesto devetinpetdeset je naslednji, kdo je za, proti, zdržani. Preverjamo, preverjamo 259. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 proti 22. 260, kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Preverjamo 260. Glasujemo. Everybody voted vote is closed. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjeno 20 proti 21. Dvesto enainšestdeset je naslednji, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Gremo zdaj na povodne izjave. Še malo. Predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Dve, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Tri, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Štiri, za? Proti, vzdržani, sprejeto. Pet, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Šest, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, zdržani, sprejeto. 8 za, proti, zdržani. Bomo preverili. Prelah spremembe 8. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9, kdo je za? Proti? Združani sprejeto. Deset s popravkom, kdo je za, proti, združani sprejeto. Enajst, kdo je za, proti, združani sprejeto. Dvanajst in trinajsta identična, kdo je za, proti, združani sprejeto. Končno glasovanje. Glasujte, prosim. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 31 glasov za, 6 proti, 3 je vzdržani. Sprejeto torej in čestitke gospodu Kohu. Kolegi, s tem smo zaključili glasovanje. Zahvaljujem se vam za vašo potrpežljivost in za vaše delo pri tem glasovanju. Hvala tudi osebju za eh, njihovo zapleteno delo pri teh volivnih seznamih. Naslednja točka na dnevnem redu pa je agencija EMSA, Evropska agencija za pomorsko varnost. Je komisija tukaj, da bo govorila o EMSI? Predlagam, da si vzamemo desetminutni odmor, da se vrnemo ob pol enajstih in eh, počakamo še na komisijo. Takrat bo gotovo predstav, kak predstavnik prisoten. Torej, desetminutni odmor in potem se skupaj eh, sestanemo spet ob pol enajstih, ko bo prisotna komisija. Hvala. Okay, colleagues, next item on. Kolegi, zdaj pa kar k naslednji točki. Gre za uredbo o EMSI. In besedo takoj predajam našemu poročevalcu, gospodu Flekensteinu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ne bom dolg, ker se od zadnje razprave nikaj dosti spremenilo, razen tega, da je Eh, da smo to, kar smo takrat govorili, prelili v predloge sprememb. Eh, ampak načeloma smo povedali, da imamo z EMSO zelo pozitivne izkušnje in strinjam se tudi z vsemi tistimi, ki pravijo, da v času, ko je denarja malo, moramo paziti na stroške. Ampak mislim, da z EMSO lahko dosežemo celo vrsto sinergetskih učinkov ki se bodo pojavili takrat, ko uh, svet, ko daje nove naloge EMSI, uh, upošteva tudi, da to seveda vpliva tudi na nacionalno delo. Dobili smo vrsto predlogov sprememb najpomembnejši in najbolj sporen vsaj v odnosu do sveta, uh, je uh, ali preprečevanje in omejevanje onesnaževanja morja omejimo zgolj na onesnaževanje, ki prihaja z ladi, ampak tudi na naftne, na, torej v, na ploščadi in na druge naprave, kot so vedrne elektrarne. Eh, in tudi, če govorimo o shranjevanju oglika, se zastavlja vprašanje, kdo bo tam skrbel, da bo poskrbljeno za varnost in čistočo morja. Tu je tudi vrsta predlogov sprememb, kjer eh, gre predvsem za posvetovanje s komisijo in državami članicami. Gre predvsem za eh, mednarodna telesa, predvsem v zvezi z enotnim evropskim. Uh, morjem v zvezi z odpravo birokracije in svet sam je tudi to pravzaprav obravnaval še pod belgijskim predsedstvom. Gre za uh, združljivost SafeCNet in River Infosystem, gre za certificiranje priznanih agencij. In uh, pripričan sem, da je EMSA sposobna dobrega posvetovanja tudi, ko gre za usposabljanje pomorščakov, kajti na podlagi svojih izkušenj v pomorskih šolah tudi izven uh, Evrope uh, ima nedvomno na voljo veliko primerov dobrih praks. Uh, potrebno je bilo tudi razčistiti in glede tega se nisem izrekel. Eh, to je namreč eh, predlagala komisija, da bi predvideli razširitev na sosednje države, ko gre za odstranjevanje onesnaževanja morja. Eh, to bi moralo biti vsaj mogoče. In zelo previden sem bil tudi, kar zadeva študijo izvodljivosti, eh, želimo študijo izvedljivosti glede Evropske obalne straže. Eh, in tukaj nisem povedal nič več kot tisto, kar smo pravzaprav v parlamentu v preteklosti že zapisali. Upravnemu odboru komisije predlagam, da bi dali eh, glasovalno pravico Eh, ki bi bila ponderirana s 25 odstotki, to bi pomenilo pravzaprav pravico veta, kar zadeva inšpekcije in tudi kar zadeva izbiro direktorja. Za zaključek naj podam še nekaj pripomb. Seveda vem, da se mnenja svetom razhajajo in eh, videti moramo, kako bomo uspeli premostiti te razlike. Uh, Zadnje zasedanje ministrov za promet eh, je pokazalo, da eh, so ministri postali nekoliko bolj prožni kot v preteklosti. Eh, gre za sinergetske učinke, ki pa jih je potrebno izvajati in uresničevati tudi doma. In če tu ali tam vse dodajajo nove naloge, nova posvetovanja, Eh, potem mislim, da eh, ne moremo tega preprečiti s tem, da rečemo, da ni eh, ustreznega strokovnega znanja. Če se pojavljajo nove naloge, je potrebno to podpreti s strokovnim znanjem. In pa še kar zadeva časovnico 21. junija, to je seveda, no 21. je danes, ampak 29. juni mislim, da bo rok založitev predlogov sprememb septembra se bomo ponovno sestali z poročevalci v Senci in oktobra bomo potem tukaj v odboru izvedli končno glasovanje. Hvala. Najlepša hvala. Gospod De Grandes Pasqual v imenu Evropske ljudske stranke. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, hvala tudi gospodu poročevalcu za eh, današnjo razlago hvala tudi za njegov pristop, eh, ker smo vedno lahko se pogovarjali in sodelovali. Hvala za ta pristop in v sodelovanju z drugimi lahko to privede do pozitivnega soglasja. Eh, malo bom razložil svoje gledanje na eh, to poročilo, še imamo čas za vlaganje predlogov sprememb. In potem bomo še razpravljali o tem. Najprej bi podal uh, pozitivno mnenje o EMSI. Mislim, da je ta agencija s časoma dobila pomembno vlogo, uh, tudi prestižen položaj na nek način, ker je znana po svojem učinkovitem upravljanju. E, za države članice to pomeni prihranek in tudi dodano vrednost prinaša Evropski uniji. Uh, Gre za to, da ni to samo nek birokratski inštrument, eh, je pa hkrati pod nadzorom inštitucij, ki jim služi. Pomembna so tukaj tri eh, načela. Eh, vedno ta agencija deluje na prošno komisije ali držav članic. Druga stvar, odločitve komisije potem izvaja in. Eh, ne izogiba se parlamentarnemu nadzoru. In tukaj je pomembno povdariti in tudi zagotoviti, da se te uh, pozitivne točke ne izgubijo. EMSA uh, si želi več uh, pristojnosti, več samostojnosti in to je po mojem mnenju tveganje. Uh, tukaj treba več uh, stvari še narediti. Eh, in sicer treba je preprečiti, da ne bi države članice imele eh, prevelike vloge glede na komisijo. Eh, poleg tega se jim sa ne bi smela sama odločati, ampak izvajati odločitve komisije na prošnjo držav članic. Trenutno poteka nek boj med državami članicami in komisijo. Po eni strani imajo države članice prav, ko v času krize želijo varčevati, um, skušajo se izogniti stroškom, ki nimajo dodane vrednosti, to je treba razumeti. Po drugi strani pa iskreno menim, da ima prav tudi komisija, uh, kaj ti vodenje te agencije ne sme uh, iziti izpod nadzora komisije. Glede tega se v glavnem strinjamo in naši predlogi sprememb bodo tudi vedno pozitivni, vedno konstruktivni. Upam, da, bo, eh, da ne bo preveč zadržkov sveta, ti so sicer legitimni in je treba o njih razpravljati, ampak ne smejo pa privesti do neke paraliziranosti. Eh, sem zato, da se komisiji da več pristojnosti, eh, da se tudi sklicujemo na subsidijarnost. Želimo namreč, eh, da se stvar ne bi ustavila, da ne bi prišlo do zastoja pri eh, takih evropskih projektih. In tukaj sem na strani Evropske komisije, eh, kaj ti to prinaša dodano vrednost. Še nekaj stvari, ki so po mojem mnenju pomembne. Zame je to že stara tema, sam sem bil poročevalec eh, pri uredbi o Eriki in po mojih izkušnjah eh, stvar se ne sme izogniti eh, nadzor Evropske komisije. Evropske komisije. komisija eh, bi z več pristojnostmi EMS-a in držav članic izgubila določen nadzor in to po mojem mnenju ni dobro. Eh, države članice tukaj spodbijajo člen 10 eh, in to je po mojem mnenju problematično. Po drugi strani se moramo, zago moramo zagotoviti, da uh, bo komisija izvajala svoje naloge in mora uh, obveščati svet in parlament glede člena 17. Potem vodenje in upravljanje, to gre po mojem mnenju v dobro smer, kajti zauzimamo se za uh, enakovredno sodelovanje in obveščanje sveta in parlamenta ter sodelovanje med vsemi inštitucijami. glede rečnega prometa. To je priljubljena tema in v tem trenutku bo to tudi z proračunskega vidika težko izvesti. Eh, je pa sodelovanje priporočljivo, potem se strinjam s sodelovanjem z sosednjimi državami, mm, ko gre za onesnaževanje. Eh, če pride do onesnaževanja eh, zaradi naftnih in plinskih ploščadi. Sam uh, sem tukaj zato, da bi bili eh, drzni, da to temo vključimo. Tukaj ne vidim problemov. Tudi poročilo sveta govori o inštalacijah. Eh, sam sem bil tudi udeležen pri tem in vse podpiram. Kot pravi poročevalec pa bo to zahtevalo tudi dodatne proračunske vire. Treba se je potruditi in svetu reči, da obstajajo stvari, ki jih je treba vključiti. Hmm. Sam bom tudi podal predloge sprememb, ki bodo konkretni in bodo prispevali uh, k čim boljšemu doseganju tega cilja. Hvala, gospod poročevalec in gospod predsednik. Gospa Bilba v imenu skupine Alde. Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalila gospodu Fleckensteinu za njegovo poročilo. Rada bi mu povedala, da bomo sodelovali uh, pri doseganju dogovora. V splošnem se strinjam uh, z vsem, kar je bilo že dogovorjeno in da ne bi ponavljala tega, kar je bilo rečeno tudi na drugih odborih. Naj povem, da so v splošnem eh, stališča zelo pozitivna, naklonjena temu, da se razširijo pristojnosti EMSE. Eh, različni sklepi so bili že sprejeti, odločitve so bile sprejete v parlamentu. V povezavi s to temo gospode Grandes Pasquali je pripravil poročilo imamo tudi eh, poročilo gospoda eh, Sterksa, gospe Meissner, gospe Wortmann-Kohl in pa resolucijo parlamenta iz leta 2010. Torej, vse, kar delamo zdaj, eh, je v, nekom, v neki povezavi z našim prejšnjim delom. In to poročilo tudi mora iti v smer, da bomo ustvarili nek enoten pomorski prostor v Evropski uniji. To nam bo omogočilo predvsem dve stvari. Da bomo delovali učinkovito mm, v primerih eh, pomorskega onesnaževanja, ko gre za onesnaževanje zladi. In mislim, da morajo biti tukaj vključene tudi naftne in plinske eh, ploščadi. Brez dvoma morajo biti vključene če bomo jutri imeli uh, kak problem uh, eh, z kako naftno ploščadjo, kaj bi naredili? Kakšna urodja imamo na razpolago za delovanje? Kdo bo to koordiniral? Koga bi države članice poklicale na pomoč? Zato ne smemo še enkrat čakati na krizo velikih razsežnosti, da bomo šele takrat začeli. Uh, odločno širiti pristojnosti EMS-e. To si želimo, torej enoten pomorski prostor in pa, da bi v kakršnikoli krizi na morju lahko ukrepali. Mislim, da bomo eh, s povečanjem pristojnosti EMS-e res ustvarili ta enoten pomorski prostor in na ta način pomagali tudi tretjim državam, sosednjim državam, ki se bodo znašle v krizi. Torej, glede tega se strinjam s poročevalcem. In v tem prostoru je potrebno ustvariti tudi eh, mrežo pomorskih akademij, evropskih šol, morda neko združenje. Posamezne države članice so omenjale taka združenja in to me nekako skrbi. Eh, države članice so rekle, da bo tako združenje imelo samo en sedež, ampak sama mislim, da tako omrežje pomeni, da bomo harmonizirali eh, različne izkušnje, znanja, da bodo posamezne države članice bolje delovale, eh, če pride do kakega onesnaževanja. Torej, evropski enoten prostor, učinkovitost, razširitev na eh, ploščadi, enotno harmonizirano delovanje in povezanost med akademijami. Tukaj se strinjam s poročevalcem. Treba je počakati tudi na poročilo komisije in potem sprejeti dokončno odločitev. Torej, kriz ne smemo čakati. Uh, imamo sicer. Uh, omejene proračunske stroške in tudi svet eh, nekako nasprotuje temu, da bi imeli še kak evropski projekt več. Če želimo napredovati na tem področju, moramo poiskati odgovore na evropski ravni. Zato tudi menim, da pri upravljanju, da tukaj mora komisija imeti uravnoteženo stališče, ki ga je izgubila s pristopom več držav članic. Torej, strinjam se s pristopom sveta. Um, s pristopom sveta, ki ima zdaj nekako večinski pristop, uh, vendar mislim, da bi morali tukaj dati komisiji tudi na korekten uh, delež. Hvala. Gospod Vandalen. Dank, voorzitter. voorzitter, niet alleen uh, iedereen hier, maar zeker ook de trouw. Gospod uh, predsednik, mislim, da vsi tukaj uh, Eh, moramo upoštevati tudi eh, potrošnike, skrbijo nas agencije na splošno. Tukaj govorimo o dejavnostih in pa nalogah za agencije, pa tudi o proračunu za agencije. V povezavi z EMSO naj povem, da so v zadnjih letih naredili veliko eh, pozitivnega lahko eh, predvidevamo, da so naša morja, eh, da je naš pomorski prostor boljši po zaslugi eh, agencije EMSA. E, nekaj bo predlogov spremenil v zvezi z omejitvami. EMSA je tudi na nek način nadzornik. Njihovo delo je, da zagotavljajo, da tudi drugi pravilno upravljajo svoje delo. Če pa bojim se nadzorovala samo sebe, potem mislim, da uh, gremo tukaj stran od eh, njene vloge kot uh, dobrega nadzornika. EMSA bi se morala izogniti uh, temu, da pride v tak položaj. Ladijska podjetja tudi morajo upravljati svoje delo in EMSA ne bi smela izkoriščati pravil v svoj prid obaljna straža, tudi to je um, pomembna zadeva. EMSA tukaj tudi mora odigrati svojo vlogo glede koordinacije, mora biti koordinator na tem področju. Isto pa velja tudi za Pariški memorandum o soglasju, tudi te države delajo dobro delo. Mislim, da gre za dobro sodelovanje in pravzaprav. Eh, tukaj eh, ne vidim težav. To je področje, kjer morda EMSA um, presega svoje pristojnosti. EMSA, kot sem rekel, ne bi smela delati svojih vlastnih inšpekcij. Imamo že nacionalne organe, ki zagotavljajo certifikate, ko gre za klasifikacijske zavode, tako za ladjedelništvo, kot tudi za eh, notranje rečne poti. EMSA, EMSI torej ni treba um, nadzorovati tudi tega področja, ko gre za podelevanje certifikatov tem zavodom. Kritični smo do tega, kako stvari zdaj potekajo in to se bo odražalo tudi pri glasovanju. Gospod Taylor. Hvala. Nasplošno se strinjamo s tem poročilom, s pristopom gospoda Fleckensteina. E, mislim, da je bil pristop e, zelo pozitiven in vključevalen. E, poročilo tudi prihaja v pravem času, da se pregleda vloga EMSE in da se razmisli tudi o pris razširitvi pristojnosti Zagotoviti pa moramo, da ne bomo podvajali uh, odgovornosti in pristojnosti med EMSO in drugimi agencijami. Istočasno moramo zagotoviti tudi, da bodo na voljo zadostni viri, da bo EMSO lahko upravljala svoje pristojnosti. Strinjamo se, da bi komisija morala eh, tukaj imeti Eh, vlogo, da pregleda možnosti za partnerstvo z drugimi državami. Torej, komisija bi morala pregledati te možnosti, eh, morali pa bi se osredotočati tudi na zaščito pomorskega in obalnega, obalnih ekosistemov, ko gre za obrate na morju tukaj bi eh, tudi morali okrepiti eh, dele poročila. Eh, pri EMSI se omenja tudi neko konvencijo o nesnaževanju. Mi se že veselimo tega, da bomo podali predloge sprememb in potem o njih razpravljali in da bo poročilo šlo naprej. Gospod Kun. Ja, danke, Hvala, predsednik. Tudi sam se zahvaljujem poročevalcu za poročilo, zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci. Zelo pomembno je, da se ukvarjamo s to temo, kajti ladijski promet znotraj Evropske unije v enotnem pomorskem prostoru uh, bo v naslednjih desetih letih naraslo za 20 odstotkov. In uh, potrebno je upoštevati tudi raznoliko rabo morja uh, v Evropski uniji. Uh, eh, zastala se vprašanje, kaj se zgodi, če pride do kakšne nesreče, uh, naj gre za tankere, za ladje, za eh, ploščadi, tukaj je potrebno uskladiti delovanje naših organov. To je ena od najpomembnejših nalog. Sveda je EMSA zadolžena za nadzor. Preveriti mora tehnične pogoje tehnično opremo ladi, pristanišč in tako dalje, seveda v povezavi z nacionalnimi družbami. Tukaj je odgovorna za nadzor, po drugi strani pa je odgovorna tudi za usklajevanje. In tudi moje vprašanje gre v to smer. Namreč, kako smo eh, strateško pripravljeni za ta izziv, ki je pred nami? Vedno znova govorimo o strategiji 2020. Eh, in uh, tukaj ne gre samo za prihranek pri emisijah CO2 in ne gre samo za okoljske vprašanja, ampak gre tudi za to, kako zagotavljati varen pomorski promet. Uh, pa naj gre tu za ožine, eh, kot je Bospor ali pa uh, za druge dele mori. Veliko je kritičnih situacij in uh, kako napredujemo, kar zdeva vključitev eh, radarjev na kopnem, kako daleč smo eh, glede pomorske straže, eh, kako daleč smo glede možnosti eh, pomorske varnosti na podlagi satelitov. Eh, to so ključne točke. Eh, turistična raba naših obalj tudi igra pomembno vlogo in na tudi zaradi tega si ne moremo privoščiti kakšne velike pomorske katastrofe in zelo pomembno je, da delujemo preventivno. Hvala, gospa Majsner je naslednja. Preden bo spregovorila gospo Majsner, pa bi pozdravil skupino, eh, ki, je, ki jo je povabila gospa Majsner iz eh, spodne Saške dobrodošli tukaj na odboru za promet in turizem. Upam, da vam bo obisk všeč. Zdaj, gospa majster, pa lahko spregovorite. Ja, hvala, predsednik. Sploh nisem videl, videla, da so moji obiskovalci že tukaj. Torej, eh, zahvaljujem se gospodu Fleckensteinu za poročilo. Bi pa spregovorila o treh točkah. Eh, najprej o nesnaževanje mori, ki ne prihaja samo z ladi, ampak tudi s ploščadi in jasno je, da je morje občutljivo, paziti moramo na ekosisteme in tudi lani v svojem poročilu o pomorski politiki, ki ga je menila kolegica Vilbao, sem opozorila na to, da je potrebno te ekosisteme varovati. Na zemlji imamo 70 odstotkov vode in 30 odstotkov kopnega in eh, pri morju ne smemo narediti enakih napak kot pri kopnem kar zadeva usposabljanje pomorščakov, eh, to razumem tako, da poročevalec misli, da EMSA ni tista, ki bi morala prevzeti to usposabljanje, ampak bi morala oblikovati najboljše prakse in to se vsekakor lahko zgodi. Nedvomno lahko sodeluje na tak način pri izobraževanju in usposabljanju pomorčakov in vsi se strinjamo, da je to mogoče izboljšati. In pa še zadnja točka, o kateri želim spregovoriti, to je Evropska obaljna straža. E, tukaj pravzaprav je že dolgo, odkar smo začeli govoriti o študiji izvedljivosti parlamentov, je to večkrat zahteval, komisija pa še ni storila ničesar. E, že zdavnaj bi torej e, morali dobiti, obljubljeno nam bilo, ampak nič se ni zgodilo in zdaj je skrajni čas, da se to zgodi. Zato mislim, da je dobro, da je gospod Flekenštejn v poročilu vključil tudi to željo. Najlepša hvala. Thank you, Mrs. Foster. Hvala. Zdaj pa gospa Foster. Um, Hvala, gospod predsednik. Rada bi podprla določene teme, ki so jih eh, omenili že kolegi, naprimer gospod Van Dalen v zvezi z agencijami. Eh, seveda je veliko pozitivnega v poročilu. Agencija pozitivno deluje in varnostni standardi pri delu, s katerim se ukvarja, so eh, dobri. Veliko pobud je pozitivnih in mislim, da eh, je pametno, da stvari delamo brez podvajanja. Zaenkrat smo imeli dobro sodelovanje, ampak tu moramo še naprej. Glede eh, tega, kar meni moja delegacija, pa naj povem, eh, torej gre za pozitiven začetek. Ne bom omenjala vseh predlogov sprememb, kajti veliko jih je. Zelo podpiramo predlog spremembe 5. Mislim, da je to zelo pozitivno. Področja, ki nas še vedno skrbijo, pa so proračunsko povečanje, tretji predlog spremen, da govori o tem v času hude krize. Eh, je EMSA imela veliko povečanje stroškov, eh, nova delovna mesta so odprli in mislim, da. Eh, moramo denar namenjati še za druge eh, stvari, eh, za druge prioritete komisije, tako da bo težko najti nov denar. Morali bomo biti previdni glede tega, odkot bo prihajal denar. Še ena stvar, ki nas skrbi, to sta predloga sprememb 8 in 21, ki govorita o obalni straži. Obstaja dobro sodelovanje eh, pri kakršnem koli problemu na morju med nacionalnimi obaljnimi stražami. Eh, vse te stvari lahko še razširimo, vendar pa eh, imajo nacionalne obaljne straže zelo različne pristojnosti, od vojaških do um, civilnih. Mm, torej, treba je poglavljati sodelovanje. To je pravi korak naprej. Potem pa še eh, glede raziskav eh, nesreč tankerja. Predlog spremembe 17 gre tukaj v pravo smer. Eh, to stališče zagovarjam tudi sama. Agencija, po mojem mnenju, nima eh, pravega znanja, ko gre za ukvarjanje z raziskavami vzrokov nesreč. Nasplošno bi se rada zahvalila poročevalcu. Veliko dela je bilo vloženega v to poročilo. Morda še nekaj uh, poudarkov uh, nas tukaj moti, vendar pa je pomembno, da še naprej delamo na tem področju in onesnaževanje vsekakor moramo jemati resno. Uh, v Evropski uniji je veliko uh, industrije povezane z nafto in torej moramo uh, delovati na tem področju in to brez podvajanja. Hvala lepa, z velikim zanimanjem poslušam te prispevke in to razpravo o Agenciji za pomorsko varnost, naj pa začnem z eno splošno pripombo. Namreč EMSA je zelo dobro delovala do sedaj. In to njeno delo je dodana vrednost pri naporih Unije glede izvajanja dobrega delovanja pomorskega prometa. In uh, vloga EMSA je vloga koordinatorja in je zelo pomembna. To, kar skušamo tukaj razviti v tem besedilu, pa je neka poglobitev oziroma razširitev pristojnosti emce, emce, torej jih izboljšati, povečati oziroma poglobiti in razširiti. In ko govorimo o pristojnostih emce, pa moramo biti zelo pazljivi. Ker jasno je, da se agencija ne smeje počasi spremeniti v neke vrste centr za usposabljanje sui generis oziroma v neko agencijo za varovanje obale in tako naprej, sui generis. Namreč ne smemo priti do tega, da bi prišli do neke nove institucionalne oblike, nenavadne no, nove institucionalne oblike, ki bi potem eh, škodila pristojnostim, ki jih danes ima EMSA in bi zaradi tega agencija postala manj učinkovita, kot je danes. EMSA mora namreč dobro delovati tudi naprej in še naprej zagotavljati to dodano vrednost, ki jo je zagotavljala že do sedaj. Hvala lepa. Hvala lepa za komisijo, pa zdaj gospod Kramicos. Thank you very much. Hvala, gospod predsednik. Hvala poročevalcu in vsem vašim članom za te konkretne in pozitivne predloge, bi rekel, v zvezi z EMSO. Ja, res je, zelo smo zadovoljni z delom agencije za države članice in za komisijo in oziroma za inštitucije pri inšpekciji, pri nadzorovanju, pri preverjanju izvajanja zakonodaje. Mislim, da z tega stališča lahko, rečemo, da se, lahko rečem, da se strinjam z zadnjim govornikom, eh, glede tega, da moramo ugotoviti, kako lahko še izboljšamo delovanje in učinkovitost agencije in da seveda tudi ugotovimo, kakšne dodatne naloge še lahko naložimo v okviru obstoječega proračunskega uh, okvira. V tem smislu, torej še enkrat bi se zahvalil gospodu poročevalcu, pa tudi drugim članom odbora, eh, eh, ki se jim je zdelo dobro to, kar predlagamo, namreč, da izkoristimo čim bolj eh, ekspertize, ki smo jih dobili, ljudi, ki delajo v agenciji, zato da nam bodo pomagali za neko resnično dodano vrednostjo pri nalogah, ki so potrebne na področju pomorskega prometa. In dejansko z tega stališča je širitev nalog nekaj, kar moramo storiti zelo pazljivo, kar pa moramo storiti, da bomo dejansko čim bolje izkoristili znanje in izkušnje, ki jih agencija ima. E, tu govorimo o enotnem evropskem prostoru, o skladnosti e, pomorskih in rečnih navigacijskih sistemov, o preverbah e, informacijske družbe na tem področju in tako naprej. Vse to so neke dodatne zadeve, ki, jih agencija, ki bi jih morala agencija popraviti z obstoječimi ljudmi. In zato je večina tistega, kar eh, eh, predlagamo, upošteva uporabo notranjih obstoječih virov, pa zelo malo, kakšnih pet odstotkov dodatnih zunanjih virov za te dodatne naloge. Torej, če gledamo tu na koristi in stroške, moramo, čim več kori, moramo dobiti čim več koristi za malo stroškov dodatnih stroškov. Kar se tiče upravljanja, to je eno od pomembnih vprašanj tukaj, torej hvala še enkrat vsem upletenim. Naj vas tu spomnim, da izvirno besedilo, ki je bilo sprejeto eh, v svetu in parlamentu pred širitvijo, da je torej izvirno besedilo govorilo o, o, o vsaj 20 odstotkih članov oziroma predstavnikov komisije v upravnem odboru. In to je bilo povezano pa z nalogami komisije, eh, agencije. Seveda moramo ohraniti tudi agencijo kot varnostno agencijo, torej agencijo za pomorsko varnost kot poveženje njeno ime. In tu moramo biti pazljivi, ko govorimo o širitvi na uh, uh, področje razlivanja nafte oziroma naftnih ploščadi in plinskih ploščadi treba je uporabiti vire, ki jih imamo na voljo, na učinkovit način. Torej, če se nekaj zgodi, če pride do onesnaženja, in danes večina naftnih ploščadi je v Severnem morju, torej v severnem delu Evrope, po drugi strani pa imamo precej več proti onesnaževalnih plovil na jugu, tudi na severu, ampak veliko pa na jugu. In tu moramo videti, kako lahko v prihodnosti te stvari ustrezno razporedimo te vire, zato da, da se bo dalo od, odzvati tudi na, takšne, na takšno onesnaženje. Torej, uporabiti je treba vire in treba je premisliti, kako bi jih lahko uporabili tudi za onesnaževanje ne le iz ladi, ampak tudi iz naftnih ploščadi. Ampak da gremo pa onkraj tega in rečemo, EMSA mora izvajati inšpekcije tudi na eh, naftnih ploščadih, to pa je nekaj, za kar mislim in sam bi tako rekel, nekaj, kar je zelo problematično. Tu moramo biti pazljivi, tu nimamo ustrezne zakonodaje. Namreč to, kar počnemo z ladjarji, kar počnemo z držav, državami članicami, eh, z, z inštitucijami za usposabljanje, EMSO pošiljamo tja v inšpekcijo, ker imamo primarno zakonodajo in EMSA ve, kaj bo preverjala. Pri naftnih ploščadih pa ni tako, nimamo te zakonodaje, kjer bi lahko rekli, EMSA naj gre in opravi inšpekcijo. Če bi imeli takšno zakonodajo, potem morda bi lahko razmišljali o tem, kaj bi bilo najbolj primerno storiti. Tako da. Eh, eh, pri tem pa nekateri ste govorili, da je treba eh, omogočiti koordinacijo med agencijami. Govorimo seveda o pomorskem onesnežanju. Res je, na naši strani govorimo o tem, da pomo, torej, ladje povzročajo pomorsko onesnežanje onesnaževanje. Zagotovo imamo tudi okoljske agencije. Kaj se torej dogaja tukaj za temi eh, znanjami in izkušnjami? Torej, em se tukaj ne moremo reči, da ima že ustrezne zmogljivosti. Torej, edina stvar, ki bi, eh, glede katere smo resnično skeptični, je ta širitev uloge EMSE na bistveno več kot zgolj na ladje, na pomorski promet. Potem so tu še nekatere druge stvari, recimo kar se tiče obalne straže. Lahko rečemo, da že danes ima EMSA koordinacijsko vlogo, recimo pri tretjem svežnju, pomorskem eh, svežnju, ko govorimo o nadzoru nad eh, ladjami, nad safe sea netom, eh, nad spremljanjem ladi in tako naprej. EMSA tu že zagotavlja nekatere naloge, tudi koordinacije virov med državami članicami zagotovo lahko storimo še več. Smo pa vam dolžni seveda poročilo, to je res in potrudili se bomo, da bo študija opravljena, ampak eh, žal zaenkrat nismo imeli ustreznih rezultatov, zdaj delamo na novo te stvari, da bomo prišli do boljših rezultatov. Kar se tiče inšpekcij, treba je ločiti tukaj vlogo ocenjevanja, vrednotenja in pa inšpekcij. EMSA je dejansko organ, ki ga države članice in komisija uporabljajo za inšpekcije, v, eh, inšpekcije sistemov v tretjih državah in klasifikacijskih eh, torej registrov in tako naprej. Kot ste zahtevali, je to pač stvar EMSE v odnosu do komisije in eh, tako morajo stvari tudi ostati. In mislim, da je poročevalec tu dobro zastavil stvari in da je na pravi smeri. Verjamemo, da je ta skupna uporaba oziroma konvergenca teh uporab, da se stvari dejansko razvijajo, včasih v precej negativno smer. Ugotovili, bo, videli bomo, kako bo z, z besedilom na koncu. Mislim, da nismo zelo vsak sebi, ampak da lahko pridemo tudi do soglasja v zvezi s tem prvim branjem, z, dobrim, z dobro voljo sveta, ki bo popravil nekatere stvari, ki se, so se jim izognili, ki so jim izmuznili. Recimo, že v prvotnem besedilu so imele države članice obvezo, da pomagajo agenciji, ko je agencija pri njih v inšpekciji. In to dejstvo, recimo, je kar izginilo zdaj iz besedila. Ne vidimo zakaj, ne vidimo razloga zakaj vsekakor države članice že 8 let sodelujejo z EMSO in so podpirale inšpektorje pri njihovem delu. Zakaj je to zdaj izginilo, ne vemo. Potem je tu še vprašanje razvoja in raziskav. Eh, ne želimo agencije uporabljati kot upravitelja raziskav, ampak vsaj mora pa imeti možnost, da opredeli, kaj potrebujemo, kaj je treba narediti. In potem ugotavlja, kako se lahko stvari vključijo v te okvire in v, v opredelitve, ki jih postavlja zakonodaja. Torej, gre za neko pomoč državam članicam in pomoč komisiji. Recimo, nekatere stvari so izginile iz besedila tudi, torej to so stvari, ki so izginile iz besedila in tu ne vemo čisto dobro, mislimo, da bi to lahko lepo vključili nazaj brez velikih težav. Kar se tiče dodatnih nalog agencije, mislimo, da so tu številne varovalke, eh, eh, moramo se obraniti tega, da bi bili preveč birokratski in ugotoviti moramo, kako lahko morda ta del izboljšamo, seveda v korist izboljšanja varnosti na morju. In eh, tu se veselimo sodelovanja z poročevalcem, z poročevalci v senci, da pridemo resnično do nekega dobrega besedila in upamo, da po glasovanju oktobra da, lahko, da bomo lahko sedli s predsedstvom in uh, vam bomo seveda tudi posem na voljo za to, da skušamo najti, eh, priti do soglasja za besedilo v prvem branju. Eh, tudi glede na to, da smo zelo dobro napredovali v prejšnjih mesecih, veselim pa se predlogov sprememb in seveda sodelovanja z vami tudi v prihodnem času na tem dosjeju, da bi ga čim prej tudi sprejeli. Hvala lepa. Hvala lepa. Tudi mi smo, kot vedno pravim, zelo pripravljeni čim hitreje delati, čim tesneje sodelovati s predsedstvom tudi in uh, upamo, da bodo nekoliko bolj uh, uh, naklonjeni parlamentu, uh, kajti mi lahko pospešimo ta proces. Eh, me pa preseneča, da predsedstva pogosto pridejo, rečejo, hočemo delati hitro, radi bi zaključili prvo obravnavo čim hitreje v okviru našega predsedovanja in tako naprej. Potem pa ugotovimo, da, da so pravzaprav, da težave prihajajo z sveta ministrov v, nas, v končni fazi. Prosil bi zdaj gospoda Fleckensteina, če ima še kaj dodati, izvolite. Ja, ja gospod predsednik, posem na kratko. Gospod Vandalen. Dotaknil bi se ene zadeve, ki ste jo upravičeno izpostavili. E, obalna straža ima nadzor v pristaniščih, to seveda že obstaja. Vprašanje pa je, ali z boljšim usklajevanjem preko EMSE ali lahko z EMSO kot sodelujočo bolje opravimo te naloge in ali lahko na ta način dosežemo sinergetske učinke doma v posameznih državah če na to vprašanje odgovorimo pritrdilno, potem je vse skupaj smiselno. Mislim, da se tukaj vsi strinjamo. Da bi ustvarjali dodatno delo, ga podvojevali, eh, to ni v nikogršnem interesu. Eh, potem drugič, eh, prosim bi vas, da nekoliko podrobneje pogledate razliko med dejavnostmi in posvetovanjem. Seveda, EMSA v prihodnje naj ne bi Eh, organizirala šolanja, ampak eh, vsekakor na podlagi svojega znanja lahko svetuje komisiji in državam članicam, ko gre za to, kako oblikovati eh, usposabljanje izobraževanja tako, da bo bolj privlačno. In pa tretja točka, projekt Bluebell, tukaj ne gre za to, da bi EMSO prisilili, da prevzame določeno nalogo, Sam svet je bil tisti, ki je decembra 2010 dejal, da pri tem konceptu Blue Belt je smiselno, da pri delu sodeluje tudi EMSA. Prej ali slej se bo zastavilo vprašanje, ali to ne bo pomenilo, da potrebujemo tudi več denarja. No, to je odvisno od tega, koliko tega, o čemer zdaj govorimo, bo dejansko mogoče uresničiti. In upam, da uh, bo to dejansko pri, pripeljalo do pozitivnih učinkov doma, ampak uh, mislim, da ne prihaja do kakšnega pretiranega širjenja uh, nalog emse. Uh, predvsem pa moramo upoštevati, da ne bomo zdaj vsakih nekaj let eh, govorili o nalogah in odgovornostih EMS, ampak da želimo zdaj oblikovati bolj dolgoročno perspektivo. Eh, zahvaljujem se pročevalcem v senci, mislim, da nam je uspelo zelo dobro sodelovati in mm, pri tem dosjeju je to zelo pomembno, kajti sicer eh, se ne moremo niti spustiti v pogajanja s svetom. Uh, Imam precej zaupanja v svet, v polsko predsedstvo, nekaj neformalnih pogovorov je že bilo in upam, da bomo kar nekaj od tega, o čemer eh, zdaj govorimo, tudi uspeli uresničiti. Hvala. Hvala, gospod Flekenstein. Naj vas spomnim, da je rok za predloge sprememb 29. juni, potem bomo glasovali v odboru o tem oktobra. in predvideno glasovanje na plenarnem zasedanju pa je potem novembra. Takšen je torej dnevni red. Vsekakor pa najprej 29. juni rok za predloge sprememb. S tem smo zaključili dnevni red za to jutro in veselim se, da se spet srečamo ob treh in začnemo z našo nadaljno razpravo. Hvala lepa, nasvidenje do takrat.